skladno s tretjim členom poslovnika, tega sicer nismo mogli preveriti, prav tako nismo ugotavljali, da je to mogoče spodbijati. Vendar pa mislim, da bi bilo to mogoče zagotoviti, če ta funkcija seveda ne bo v nasprotju za izvajanju funkcije europoslanca. Gospod Amžet Bašir bo imenovan za člana delegacije za sodelovanje z Afganistanom ali kdo temu ugovarja, ne, potem to lahko potrdimo. Zdaj pa naslednja razprava. Vprašanje za ustni odgovor za razpravo. Ničelna toleranca.